V komisiji ni samo zaveza, ampak eh, se tudi z velikim veseljem ukvarjamo s tem vprašanjem. Hvala. Danko Šen, kjer je Pitrope. Hvala lepa, spoštovani komisar. Gospe in gospodje, šest predlogov za resolucijo smo prejeli na to temo. Zaključili smo z razpravo, glasovali pa bomo jutri o povdne. Naslednja točka na našem dnevnem redu danes je ustno vprašanje za Evropsko komisijo. Tema pa je vključitev letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v skupnosti. Besedo bom dala avtorjem vprašanja. Gospod Lize, dve minuti najprej, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Leta 2008 smo po intenzivnih pogajanjih dosegli vključitev letalskega prometa v trgovanje z emisijami. Takrat sem bil poročevalec in nekateri izmed poročevalcev senci so tudi na ozoči. Tega nismo storili zato, da bi prizadeli letalski promet ali razjezili trete države. To smo že storili zato, ker imamo velike težave. Vedno več je emisij toplogrednih plinov in od leta 1990 so se toplogredni plini v zračnem prometu podvojili. Leta 1997 je svetovna skupnost sprejela kjotski sporozum in so ga prenesli tudi na ICAO, žal pa zaenkrat še nimamo konkretnih rezultatov. Za nas je pomembno, da ko sprejemamo zakonodajo, da letalske družbe, ki pristajajo v Evropi, vključimo vse po vrsti, pa naj se gre za evropske, ameriške ali kitajske. Vse je potrebno vključiti. To je pomembno za podnebje in za pošteno konkurenco. Vse to smo sprejeli po postopku soodločanja in parlament je sprejel veliko kompromisov glede na začetno stanje. Zato je pomembno to sporočiti tudi tretjim državam, saj ta kompromis ni tak, da bi ga kar tako lahko spremenili. Gre za soodločanje. Sedaj pred Generalno skupščino IKO se poraja vprašanje. Mislim, da smo pravno gledano na zelo varni strani, kot poročevalec sem si to tudi zagotovil, vendar pa gre za politično vprašanje in zato potrebujemo politično podporo pri IKO za gospoda Kalasa in za belgijsko predsedstvo. Znano je stališče ZDA in s tem končujem. Prejšnji teden sem se srečal z glavno pogajalko ZDA in sem jo vprašal, če sploh vedo, kakšen je bil postopek sprejemanja te zakonodaje in da predsednik Obama tudi venomer izpostavlja podporo boju proti podnebnim spremembam in da bi sedaj v IKO dosegli, da bi moralo vse skupaj temeljiti na vzajemnem priznavanju, ni dobro. Obama ne sme samo govoriti o podnebnih spremembah, mora tudi konkretno kaj storiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lize. Sedaj pa gospod Matijas Grote, tri minute, tudi avtor. Prosim, držite se časa. Hvala lepa. Tukaj razpravljamo zelo pozno o podnebnih spremembah. Imeli smo finančno gospodarsko krizo, v kateri še vedno tičimo, kljub temu pa je ta tema pomembna. In zato tudi vprašanje komisiji, kolegic in kolegov, kakšno je stališče komisije pri pogajanjih IKAO, ki so pred nami. Peter Lize je pravkar opisal, da smo dolgo delali na kompromisu, da bi vključili tudi letalski promet v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Imeli smo zelo težka pogajanja s svetom in mislim, da moramo to sporočiti tudi na vzven, mednarodno gledano. Do sedaj je moja ocena, kar se IKAO tiče, kar se zniževanja emisij toplogrednih plinov v letalstvu tiče, da smo investirali veliko časa, rezultat pa je ničen. In zato moramo naš predlog, kot smo ga večinsko sprejeli v parlamentu, tudi na mednarodni ravni posredovati in braniti. Od leta 2012 bo začel veljati evropski sistem in vključili smo tudi tretje države. Torej, če letalska družba vzleti v ZDA in pristane v EU, potem bo to v okviru tega sistema, evropskega sistema za trgovanje. Podnebne spremembe so globalna težava in zato se moramo tega lotiti globalno. In če želimo se tega resno lotiti, potem moramo izbrati prave, ustrezne instrumente. Naprimer, v avtomobilskem prometu imamo davke. Žal pa V Evropi ne zmoremo usklajevati davkov. Glede tega si ne delam otvar, da bi imeli nekakšen davek na CO2, ki bi bil mednaroden. Zato je druga najboljša rešitev trgovanje z emisijami in to moramo urediti globalno z vsemi državami in to mora podpreti tudi Evropska komisija in seveda tudi svet, ki ga žal danes ni. In to moramo storiti zelo odločno. Mednarodni dejavniki so ZDA, vlada Obame je bila zelo ambiciozna, kar se podnebnih sprememb tiče, dejanja pa niso do sedaj sledila. In sedaj je žogica na strani ZDA. Potrebno je sprejeti podnebno zakonodajo in jo tudi mednarodno prilagoditi in uskladiti. Podnebne konferenca o podnebnih spremembah v Kibnhavnu, no, vsi vemo, je bila neuspešna. In bojim se, da kar se IKAO tiče, kar se tiče ukrepov glede podnebnih sprememb, da bo to pri mednarodni organizaciji za civilno letalstvo tudi naletelo na težave. Če ne bomo dosegli soglasa in vključili letalskega prometa v trgovanje z emisijami, ali se je komisija pripravljena nadalje pogajati v okviru ICAO in kakšno bo stališče komisije in tudi sveta in kako se bo sta obnašala v tem primeru, če ne bo prišlo do dogovora. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Grote, nekoliko pozni smo, tako da se prosim resnično držite svojega časa. Zagotoviti moramo, da končamo točno. Gospod Kramer je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Žal gre za spodletelo strategijo. Že takrat smo to imeli, ko smo sprejeli direktivo. Že takrat smo spraševali, ali je bilo to dobro premišljeno, saj se nismo posvetovali s tretjimi državami in jih kar vključili v trgovanje z emisijami. Do danes ignoriramo mednarodne razmere. Mislimo, da moramo biti odločni, pa nam bo uspelo. Pa smo videli, da ni tako. Kevin Hanno nam ni, tudi sedaj na konferenciji kao nam ne bo. Sedaj imamo direktivo, ki je potrebno izvajati in rad bi izvedel od komisije, kako bo to storila. Štiri konkretna vprašanja imam in upam, da boste odgovorili. Prvič, katere korake načrtuje Evropska komisija, če bodo tretje države ali letalske družbe iz tretjih držav se odpovedale v deležbi pri trgovanju z emisijami v EU. Drugič, kateri ukrepi so načrtovani, da bi vključili letalske družbe v trgovanje z emisijami tretjič, ali je prav in res, da komisija preverja ali načrtuje preverjati tiste letalske družbe iz tretjih držav, ki ne bodo želele vstopiti v sistem trgovanja z emisijami, da jim prepove pristajati v EU. In četrtič, kaj bo pomenila ta prepoved, če bo sprožena eh, za tretje države in kakšne reakcije pričakuje komisija. Lahko se zgodi, da tretje države ne bodo želele vstopiti v sistem trgovanja z emisijami. In mislim, da moramo se sedaj soočiti z resničnostjo in pogledati proti letu 2012 in ugotoviti, kaj se bo zgodilo, če nam ne bo uspelo. Za me je skoraj drugorazredno, to, kar se dogaja z IKO, kajti IKO je tudi nekakšna, eh, nekakšen zbor vlad sveta, ki pač zagovarjajo svoje interese, tako kot smo to doživeli že v Kebnhavnu in verjetno tudi bomo v Cancunu. Zato sedaj moje vprašanje za Evropsko komisijo, kako bomo išli iz te dileme, da moramo izvajati zakonodajo, ki pa se spoh ne da izvajati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Hasi, dve minuti. Hyvät kollegat. Eh, Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi. Emisije iz letalskega prometa rastejo veliko hitreje kot druge, Peter Lize je dejal, da so se podvojile v zadnjih 20 letih. Če skušamo znižati na splošno, toplogredne pline je to dobro, če pa bo zračni promet nadaljeval v takšnem tempu, potem bo to slabo. Zgodilo se bo to, da bo pravzaprav eh, cel kontingent pravic porabila že evropska industrija. Ostali sploh ne bodo imeli več nobenih dodatnih pravic. V Kjotu smo želeli določiti meje To se ni zgodilo na koncu. Smo potem sprejeli celo svobodo, torej m, mm, letarski promet brez omejitev. Trgovanje z emisijami ima globalne posledice. Letalski promet iz tretjih držav v EU je pomemben del Ne smemo se ukloniti ameriškemu pritisku. Odločno moramo obsoditi ta pritisk. Večina izmed nas ima velike simpatije do predsednika Obame in razumemo, da ima težave, da ima težave v kongresu in da je težko uveljaviti njegovo politiko na področju podnebnih sprememb. Ne moremo pa sprejeti, da sedaj nova administracija želi ovirati EU na področju boja proti emisijam. Ne moramo sprejeti pozivo od zunaj komisija, se mora držati direktiv, ki smo jih skupaj sprejeli. Enako velja konec koncev tudi za mednarodni pomorski promet. Naj spomnim komisijo, da gre za našo zakonodajo, zakonodajo Evropske unije. Trlo. Hvala lepa. Gospod Han. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da smo slišali od kolegice, ena od kolegic zelo jasno stališče, to je vprašanje, ki prihaja v pravem trenutku. Kolegica žal ne more biti danes tukaj, ker je v New Yorku in se pogaja. podnebne spremembe so zelo pomembne. Svet IKO, ki se je sestal prejšnji teden, da bi pripravil resolucijo glede zaščite podnebnih sprememb, je bil neuspešen. Enostranska obveza EU k zniževanju emisij za 20 odstotkov pod ravnjo leta 90 je taka, da moramo vključiti tudi zračni promet. Drugo, druge države se k temu še niso obvezale in to se mora spremeniti. Emisije so se od leta 90 v zračnem prometu skoraj podvojile in eh, verjetno bodo še naraščale. Za leto 2020 izhajamo iz tega, da bodo više še za 70 odstotkov kot leta 2005. In torej lahko govorimo za zviševanje od 400-500 odstotkov glede prejšnjih ravni. Te misije imajo zelo velik vpliv na podnebne spremembe. In od leta 2008 sta svet in parlament eh, sprejeli odločitev, da bo tudi zračni promet od leta 2012 vključen v trgovanje z emisijami EU. Prizadeti bodo vsi leti iz EU in v EU. Letalske družbe so že začele s pripravami na to. Vse morajo prispevati k zaščiti podnebja v okviru sistema trgovanja z emisijami razen če bodo imele že primerljive sisteme in bodo že zniževali emisijo v zračnem prometu. Stališča Evropske komisije za pogajanja na ICAO ravni so bila sprejeta na začetku septembra v svetu. Najprej želimo imeti cilj za zniževanje toplogrednih plinov v zračnem prometu za 10 odstotkov do leta 2020 glede na raven 2005. Ustvariti moramo tudi skupni okvir za podporo tržnim ukrepom za zniževanje emisij v zračnem prometu prek IKAO. EU je pripravljena izključiti te ukrepe za tretje države, če te že imajo določene primerljive sisteme. Veste, da smo drugačnega mnenja kot ZDA in druge članice IKAO glede emisij v zračnem prometu. Zahteva ZDA, da bi našla za vzajemno priznavanje ukrepov na podnebnem področju, je neposredno proti ukrepom EU, ki so že bili sprejeti. Ne smemo pa dovoliti, da bi zakonodaja EU bila spodkopana strani naših partnerjev. Saj smo pripričani, da so ti ukrepi potrebni. To bo zajelo tretjino emisij v zračnem prometu in to je ključnega pomena za boj proti podnebnim spremembam ne moremo sprejeti, da moramo dobiti dovoljenje tisti, ki želijo storiti manj v boju proti podnebnim spremembam. In veta na tem področju ne sme biti. Ne sme biti tako, da bi resni ukrepi za varstvo podnebja spodleteli. Če bi sedaj uporabili te ukrepe samo za evropske letalske družbe, bi, bilo, bi to pomenilo iskrivljanje konkurenčnosti in bi to plivalo tudi na podnebne spremembe in bi bilo gospodarsko nesmiselno. Vzajemen dogovor pomeni, da ne bomo storili nič in se ne bomo borili proti emisijam v zračnem prometu. Evropska unija mora in bo ostala odločna v pogajanjih. Ne moremo sprejeti rezultata, ki bi spodkopaval zakonodajo parlamenta in sveta. Ravno nasprotno, potrebujemo skupno fronto in globalni cilj zniževanja emisij v zračnem prometu, da bomo to storili tudi trajnostno. Hvala lepa. Torej- Hvala lepa, komisar. Sedaj pa poslanci v imenu političnih skupin. Najprej v imenu SND, Elka Drawi, tri minute. Prosim. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Hvala, komisar, za vaš jasen odgovor in jasno stališče. Mislim, da smo tukaj v parlamentu eh, še zlasti poklicani, da pošljemo javno zelo jasno sporočilo in podpremo komisijo, pač menimo, da gre ta direktiva predaleč ali ne, da je prezgodaj ali prepozno. Mislim, da je čas, da se ta parlament pridruži komisiji in poskrbimo za to, da se ta del zakonodaje končno začne izvajati v praksi. In direktiva je kristalno jasna, tako da mislim, da jo bomo lahko uh, izvajali od 1. januarja in da bo s tem jasno povedano, kaj se bo dogajalo z letali, ki bodo po tem datumu pristajali ali vzletali z evropskih eh, letališč. To bo vključevalo potem tudi tretje države in eh, bo veljalo za vhodne in izhodne lete. Morda bodo določene države v tem imele svoje dvome, vendar je popolnoma nemogoče, da bi imeli to situacijo, eh, ko bi tretje države plačevale določene pristojbine samo v eno smer. Tega se pač ne da tako tolmačiti. Treba je opozoriti tretje države, da bodo morale upoštevati našo zakonodajo in da bomo imeli v primeru, da ne bodo upoštevali naše zakonodaje, tudi mi svoje protiukrepe. Tu ne gre za to, da ustvarjamo nek dodaten dohodek. Če bi se vsi obnašali enako, bi zaslužili če manj. Gre za to, da dosežemo cilje, ki smo se jim zavezali. Tako da lahko naši ameriški prijatelji in vsi drugi, ki z različnimi pravnimi, zakonitimi in zakonskimi sredstvi poskušajo izogniti se tem pravilom, bi bilo bolje, če bi porabili svoj čas za to, da iznajdejo konstruktivne predloge, ki bi vsem omogočili enakopravne pogoje in bi istočasno s tem dosegli tudi boljše dolgoročne rešitve za letalsko dejavnost. Razprava ki jo imamo tukaj in je pravzaprav namenjena zadnjim fazam pred odobritvijo, bi se morala lotiti tudi 15. člena, morali bi podrobno pogledati, ali tu še prihaja do nekih nedoslednosti, ki bi jih lahko odpravili, da si ne bi pozneje s tem ustvarjali dodatne stroške. Namreč določene države ne priznavajo teh sistemov, zato bi vas rad še enkrat pozval, da ustrajate na naših pozicijah in da vsem jasno poveste, da se ne bomo več umikali z njih. Najlepša hvala, gospodje Kadravi. Naslednji govornik je gospod Kramer v imenu zelenih. Minuto in pol imate. Hvala lepa, gospod komisar, za jasne besede. Upam, da jih boste pri pogajanjih tudi uveljavili kajti Kübenhavn je spodletel tudi zato, ker Evropska unija ni imela ciljev. Igrali smo Mikado, tisti, ki se bo prvi premaknil, bo izgubil in to se je zgodilo in zato smo izgubili in zato mora biti sedaj jasno starišče. Sistem za trgovanje z emisijami je bil veden zato in sprejet strani letalskih družb zato, da bi to, da bi preprečili davek na kerozin. Vemo pa, da evropske države zagotavljajo 30 milijard evrov za to, da bi nadomestili izgubo. Če se določene države ne bodo odrežile sistema trgovanja z emisijami, potem bomo morali uvesti davek na kerozin. To bo veliko draže. Samo da veste, zakaj gre. Vemo, da je zračni promet zelo nevaren in emisije v zraku so 3 do 4 krat tako nevarne kot te na površju zemlje. Kljub temu pa to vehementno podpiramo? Zakaj nimamo točno določenih tras, samo prek Sibirije jih imamo, železnice to naprimer imajo. Po eni uri zamude na železnici že dobimo del eh, denarja eh, vrnenega, pri letalskem metu šele po treh urah. In ne pozabimo, 85 odstotkov certifikatov je podarjenih letalskemu prometu. Na, že, pri železniškem prometu ni nič podarjeno. 100-odstotno morajo plačevati. In eh, to moramo spremeniti, sicer ne bomo dosegli naših podnebnih ciljev in tega se nihče ne želi. Hvala lepa, gospod Kramer. Sedaj pa posamezni govorniki, gospa Tičal, dve minuti. Efharistopoli. Ekonomija mondiale je sedinčenče manj dependenta od transportu aerijana. Statistični. Hvala lepa. Uspešen boj proti podnebnim spremembam je vedno bolj odvisen od zračnega prometa. Leta 2005 je bilo 25 odstotkov emisij toplogrednih plinov iz zračnega prometa. Seveda imamo sedaj eh, novo tehnologijo, nove motore in eh, lahko znižujemo emisije. Po nekaterih študijah je, so emisije letala A280 prek 1000 litrov na potnika na 100 km. Seveda se Evropska unija pogaja tudi o okvirnih dogovorih s tretjimi državami glede različnih storitev v zračnem prometu. Eden takšnih sporazumov je tudi sporazum med EU in Kanado. Mislim, da morajo takšni sporazumi jasno zadevati tudi okoljske spremembe. Eden od členov iz direktive iz leta 2008 jasno pravi, da je zmanjševanje vpliva na okolje za lete, ki vzletajo ali pristajajo v EU, nekaj, kar moramo jasno določiti in sicer tako, da bo to usklajeno z okoljskimi ukrepi v določeni državi komisijo bi rada poprašala, katere so zgodbe o uspehu, ki jih imamo. Prav tako je členo 25a iz dokumenta iz leta 2008 zapisano, da bodo države članice storile vse, da bi na globalni ravni zniževale emisije iz zračnega prometa. Glede na te podatke bi morala komisija preveriti, ali trenutna zakonodaja, zakonodaj ni potrebno spremeniti. Naslednji govorni gospod Taylor za minuto in pol. Sorry. <clears throat> Hello, thank you, uh, president. I would... Hvala, predsedujoča. Rad bi podprl to vprašanje, ker se mi zdi popolnoma nespremljivo, da Združene države Amerike, Kanada in Mehika izpodbijajo izključevanje, vključevanje letalstva v ta sistem trgovanja z emisijami. Vsi smo prepričani, da je tisto, kar smo si zastavili za leto 2012, premalo v primerjavi s tem, kar bi morali storiti. Ta sektor bo, naprimer, še vedno uporabljal tudi druge ugodnosti v povezavi z drugo industrijo. In zahteve, s katerimi se oni soočajo, niso niti daleč tako stroge, kot veljajo za druge sektorje. Zato se mi zdi, da je tole korak v pravo smer in dodaja konkretne poteze v dosedanji zakonodajni vakum. Načelo, da naj onesnaževalec plača, je v tem primeru povsem zasluženo. Dovolite mi, da zaključim s tem, da povem, da ne smemo nikakor dovoliti, da bi odločitve Evropske unije ogrožale druge države. In zato zahtevamo od Združenih držav Amerike in drugih sorodnih držav, da jasno izjavijo, da so pripravljene upoštevati našo zakonodajo. Najlepša hvala gospod balčytis za minuto in pol europos e, sąjunga yra įsipareigojusi transformuoti Najlepša hvala, predsedujoča. Evropska unija si je zastavila za cilj, da bo spremenila svojo industrijo in gospodarstvo, zato da bo dosegla zastavljene cilje o zmanjševanju emisij. In tudi ta korak je pomemben pri doseganju omejitev, ki smo si jih zastavili zaradi tega, da preprečimo nadaljne poslabšanje podnebnih sprememb. Zato je tudi pomembno, kako se obnašajo letalski prevozniki, ki prihajajo na naša letališča. Upoštevati pa je treba tudi morebitno izkrivljanje konkurenčnosti. Boj proti podnebnim spremembam terje od nas solidarno delovanje. Sporazumi z italijanskimi prevozniki iz tretjih držav pa bi morali poskrbeti za ustrezno konkurenčnost in hraten boj proti emisijam. Komisija mora zato ustrezno ukrepati in se tudi pogajati s tretjimi državami v tem duhu. Najlepša hvala. Gremo naprej v postopek CHDI. Pritegnite mojo pozornost. Gospod Kelly je prvi govornik in ima na voljo eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Dovolite mi naj povem, da se mi vse to, kar poslušam o tem vprašanju, pravzaprav nekaj, kar mi povzroča depresijo in me zelo razžalostilo. Sploh, če pogledamo, kaj se je zgodilo v državah, kot so Indija, Kitajska in tako naprej, ker vidimo, da prihaja do vedno več težav in na skriži že med njihovimi eh, politikami, vse to pa gre z roko v roki, z vedno večjo gibljivostjo prebivalstva, za zvoj in turizma in podobno. Mislim, da si moramo zastaviti vprašanje, kakšne načrte imamo mi na evropski ravni, da bi zares znižali bistveno emisije, kaj sploh poskušamo dejansko početi, ali smo storili dovolj z električnimi avtomobili, energetsko učinkovitimi stavbami in tako naprej. To mislim, da je pravi odgovor na vprašanje. Marinescu, torej je na laptop. Najlepša hvala, gospod Marinescu, za minuto. E, hvala lepa, gospod predsedujoča. Sprejem zračnega prometa v sistem trgovanja z emisijami je še prav posebno pomemben za boj proti podnebnim spremembam. Delovati moramo globalno. Direktiva se bo začela izvajati leta 2012 in to bo zelo učinkovito. Poziv tretjim državam, da naj sodelujejo v tem sistemu, bo bistvenega pomena. Če ne bodo želeli sodelovati, bo to imelo posledice za konkurenčnost zrač, v zračnem prometu. Doseči moramo globalni dogovor za to, da bi toplogredne pline v zračnem prometu dejansko znižali. Evropska komisija se mora zauzeti za to, da bo ta direktiva obvezojoča povsod. Samo na ta način lahko uresničimo enotno evropsko nebo. Hvala lepa. Izvolite, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, strinjam se, da je nujno potrebno uporabiti možnost trgovanja z emisijami še nadalje. Če to lahko uporabimo in imamo za to pravila, potem moramo zagotoviti tudi, da se izvajajo. In če naši prijatelji iz Združenih držav Amerike tega nočejo sprejeti, potem se moramo z njimi še naprej pogovarjati, ohranjati dialog in poskušati doseči zastavljene cilje vključevanje letalstva v sistem trgovanja z emisijami pravzaprav niti ne bo taka obremenitev za letalstvo, da tega ne bi moglo prenesti. Upoštevati je treba tudi to, da se morajo na podobne pobude odzvati tudi druga prevozna sredstva in da moramo pravzaprav pričakovati isto tudi od drugih, ne samo od letalstva. Hvala. Najlepša hvala, gospod Paška. Gospod komisar Han, imate besedo, da se odzovete na razpravo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Razprava je pokazala, da je parlament sprejel jasno stališče, kar se pogajen v IKAO tiče. Zato se vam zahvaljujem. Nič se drugega tudi nisem pričakoval. Izpostavil bom različne vidike, ki smo jih slišali v razpravi. In to bom posredoval gospe Hedegard, pa tudi gospodu Karasu. Njune službe bodo sodelovali v pogajanjih. Kar se vprašanj tiče, sedaj, če poskušam spontano odgovoriti, naj povem sledeče komisija, seveda izvaja evropsko zakonodajo, ki je bila sprejeta strani sveta in parlamenta. Zakonodaja pokriva in zajema vse letalske družbe, ne glede na nacionalnost, torej tudi letalske družbe iz tretjih držav, vključujoč ZDA. Tudi te lahko zaprosijo za brezplačne certifikate. Direktiva, ki je bila sprejeta strani sveta in parlamenta, predvideva prepoved letov kot zadnje sredstvo, če ne bi bila spoštovana zakonodaja. Komisija bo v tem primeru seveda države članice podprla pri tem, da bodo ustrezno izvajali te prepovedi. Smo pa optimistični. Direktivo smo pravno temeljito preverili in Evropsko sodišče bo, upamo, ustrezno potrdilo to zakonodajo. Naj še enkrat odločno povem komisija ne bo sprejela nikakršnega rezultata, ki bi onemogočal izvajanje zakonodaje, ki jo je sprejel Evropski parlament leta 2008 z veliko večino 640 glasov. To je naša naloga in to bomo izpolnili. Hvala lepa. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έληξε η συζήτηση. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo ob koncu te razprave.